Bien, mes chers collègues, je vous... Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete na svoja mesta. Upam, da je dnevni red sprejet. Sam bi predlagal, da obravnavamo vse točke, ki so predvidene za danes popovdne in jutri dopovdne. Sam bi res predlagal, da vse obravnavamo danes, razen točke 7, ki se nanaša na sporočilo komisije o naložbenem načrtu za Evropo, torej sporočilo komisije o Junkerjevem načrtu. To sporočilo je predvideno 11. decembra, v četrtek 11. decembra naj bi bilo objavljeno. Mi pa se bomo res potrudili, da danes obdelamo vse točke, ki so predvidene za danes popovdne in za jutri. Tako bomo pridobili nekaj časa. Trialog se nadaljuje. Zelo verjetno se bomo morali jutri dopovdne še enkrat sestati. V prvem delu današnje seje bomo razpravljali za zaprtimi vrati, tako da vse tiste, ki nimate kaj iskati v tem trenutku v dvorani, da dvorano zapustite, kajti razprava bo potekala brez navzočnosti javnosti, govorili pa bomo o točkah 4, 5 in 6. les points 4 et 5. Od točkah 4 in 5, pa sem mislil, da je tudi pri šesti točki predvidena razprava za zaprtimi vrati. Ja, če ne, potem pa točki 4 in 5, tu javnost ne bo navzoča. Dobro, vidim, da se nekaj premika po dvorani.